Naslednja točka, primer eh, knjižnih založnikov v Hongkongu. Najprej avtori, gospod Bidikofer, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Primer eh, petih izginulih knjigarnarjev v Hongkongu nas zelo skrbi. Gre za to, da so te osebe izginile in se nekako na skrivnosten način spet pojavile eh, na kitajskem. Ampak primer teh petih knjigarnarjev ni edini primer. Enako velja za nekdanjega kolumnista eh, Lihina, eh, časnika Daily Metropolis Eh, in pa tudi sina dveh eh, aktivistov za človekove pravice oziroma odvetnikov eh, za človekove pravice. Kot Evropski parlament moramo to prakso jasno obsoditi. Gre za prisilno pridržanje, za pridržanje na teritoriju Kitajske. To je popolnoma nespremljivo. Dva izmed teh petih knjigarnerjev imata državljanstvo Evropske unije. Zato se nas eh, njum, zato se nas njun primer še posebej dotika. Nek stari kitajski pregovor pravi, kamen, ki ga boste dvignili, vam bo padel na lastne noge. In zdi se mi, da se tukaj dogaja podobno. To, kar se dogaja, spodkopava pravno državo v Hongkongu, spodkopava zavezanost na čelu ena država, dva sistema in spodkopava verodostojnost Kitajske. Kitajsko moramo opozoriti na to, da s tem krši mednarodna pravila. Hvala. Thank you. Next... Najlepša hvala. Naslednji je gospod Korao za eno minuto. Grazie, Fatti... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na kitajskem ni veliko piscev in ni veliko založnikov. To je še ena razprava uh, na temo cenzure na kitajskem, cenzure javnega mnenja. Režim v Pekingu meni, da bi morali te knjige prepovedati leta 2015 je bila 40. obletnica diplomatskih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Ti odnosi so zelo pomembni, zelo pomembni za Evropsko unijo. Okrepiti moramo trgovinske in ekonomske odnose, ampak zgolj, če pride do izboljšanja, kar se tiče razmer na področju človekovih pravic. Evropska unija mora okrepiti demokracijo in vladavino prava, Eh, v tej državi. Zato si moramo prizadevati in eh, izogniti se moramo to vrstnim težavam. Gospod Panceri, za eno minuto. Grazie, presidente. Negli ultimi... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V zadnjih eh, nekaj mesecih smo izgubili vse sledi teh, za temi knjigarnerji. Nekateri so uh, Eh, državljani Evropske unije, en eh, Švedske, en Združenega kraljestva in očitno so oblasti celinske, kitajske eh, te ljudi ugrabile brez doma, zato ker so prodajali vsebine, ki so kritične do vlade v Pekingu. To je seveda problematično za človekove pravice in uh, zelo alarmantno je, da se oblasti tako eh, odločajo. Ne spoštujejo avtonomije eh, Hongkonga, gre za načelo ene države in dveh sistemov. Skrbi nas usoda eh, obeh državljanov Evropske unije in tudi drugih knjigarnarjev. Gre tudi za vprašanje svobode izražanja na kitajskem. Pri tem moramo ustrajati v naših odnosih s kitajskimi oblastmi. Hvala. Se upravičujem, eh, se, modri, se upravičujem, modrih kartonov ne bom sprejela, zato ker nimamo dovolj časa. Naslednji je gospod Kelam za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kom, gospa komisarka. Januarja so tisoči protestirali v Hongkongu. Skrbelo je jih je izginotje petih neodvisnih eh, lokalnih založnikov in knjigarnerjev, ki bi jih naj odpeljali proti njihovi volji na celinsko Kitajsko. Strinjamo se s to zaskrbljenostjo eh, tisočih državljanov Hongkonga. Hongkong je interno avtonomen, eh, gre za načelo ene države dveh sistemov, ki zagotavlja svobodo eh, izražanja in druge svoboščine. Neodvisnost založnikov knjigarnarjev, novinarjev in blogerjev je treba eh, spoštovati. Ne, narediti moramo konec eh, političnemu eh, napadanju. Gospod Belder, za minuto in pol. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tekom priprave na to razpravo sem si pogledal eh, South China Morning Post, ki pravi, da je najhitrejši način, da gremo iz eh, Hongkonga na celinsko Kitajsko, ta, da eh, odpremo založniško hišo. Tudi, če nimamo pravih osebnih dokumentov, pravih potovalnih dokumentov. To se je očitno zgodilo v tem primeru, o katerem govorimo. In eh, roka Pekinga seže zelo daleč, vse do Hongkonga. Biti moramo zelo previdni z režimom predsednika Čija. Eh, South China Morning Post je zelo uh, kritičen, neodvisen uh, časopis in uh, njegovi novinari morajo nadaljevati svojim delom. Gre za uh, grozne kršitve načela ene države dveh sistemov zaradi eh, določenih ekonomskih interesov naših držav članic, smo v tem zboru razdeljeni. To pomeni, da imajo v Pekingu prosto roko, s katero lahko vladajo. Gospa Sanchez Caldente. Hvala, gospa predsedujoča. Človekove pravice so neodtuljive. To pomeni, da je treba spoštovati človekove pravice in sicer na ta način, da spoštuješ vse pravice, ne pa ene ne in druge ne, pač glede na trenutni interes. Uh, Nažalost, eh, resolucije o kršitvah človekovih pravic eh, se vedno znova eh, odzivajo samo na interese velike koalicije. Hongkong ima poseben status znotraj Kitajske. Njegove značilnosti so drugačne kot, tiste, kot značilnosti Kitajske. Vendar pa se tam vse bolj slabšajo razmere na področju človekovih pravic in svobode izražanja. Spomniti pa moramo tudi na to, da v Hongkongu homoseksualci trpijo zaradi zaradi zakonodajnih ovir, ki jih eh, heteroseksualci ne poznajo. Tudi to so kršice človekovih pravic. Prav tako obstaja na tisoče eh, žensk delavk, ki delajo v suženskih razmerah in tudi to je huda kršitev človekovih pravic. Ehm, ne smemo biti cinični, ko govorimo o človekovih pravicah. Eh, vse je treba obravnavati na enak način. Hvala. Uh, no, Najlepša hvala, gospod Ferija za eno minuto. E Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pet novinarjev, ki so izdajali kritična dela, ki so kritizirala kitajsko vlado, je izginilo v zadnjih eh, mesecih. Zdi se, kot da gre za kakšen roman Agate Kristi. Kitajska in Hongkong eh, delujeta na podlagi načela ene države, eh, dveh sistemov v Hongkongu ljudje uživajo določene svoboščine, ki jih ni na kitajskem, ampak odkar je eh, leta 2012 prevzel vajeti eh, nov vodja na kitajskem, prihaja do eh, več takšnih kršitev. Varnostne sile na kitajskem poskušajo iti onkraj svoje legitimnosti in posegajo v neodvisnost Hongkonga ljudje zagovarjajo svoje soboščine in kulturno identiteto v Hongkongu, ampak Kitajska jih napada. Kitajski moramo jasno povedati, da napadi na ljudi na ta način niso spremljivi. Hvala, tem smo zaključili seznam art avtorjev, sedaj pa še seznam drugih opisanih govornikov, gospod Venta bo prvi. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Kitajska je v težavah, gospodarska rast se je upočasnila, eh, volitve v Tajvanu so, eh, eh, dobil, je dobila demokratska Eh, stranka. In v Hongkongu so začeli v skrivnostnih okoliščinah izginjati knjigarnari. Vsi se, da so ti izginili zato, ker so njihove publikacije kritizirale oblasti eh, v Pekingu. Eh, januarja je na tisoče ljudi protestiralo proti tem ugrabitvam. Tukaj govorimo o vprašanju prihodnosti svobode v Hongkongu in pa o načelu drž ena država, dva sistema. Pozivamo oblasti eh, na Kitajskem in pa v Hongkongu naj prišča ta primer. Gospod Lajnen. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, velja načelo dve, ena država, dva sistema. Eh, no, ampak eh, pravzaprav eh, je. Torej, v okviru tega načela je Kitajska omogočila Hongkongu spoštovanja svobode izražanja. Vendar pa je vse svet zaskrbljen zaradi izginotja petih knjigarnerjev. Vsi se zdaj sprašujejo, ali te garancije za Hongkong še veljajo ali ne. Objavljanje knjig V Hongkongu ni prepovedano, zato ti knjigarnari niso naredili nič prepovedanega. Pozivamo vlade obeh eh, držav naj raziščeta ta primer. Če ti založniki niso kršili zakona, jih je treba nemudoma izpustiti. Prav tako pozivamo naj ta primer razišče naše predstavništvo eh, in naj se zavzame za izpustitev založnikov. Hvala lepa, v postopku CatchDI vas bom skušala, eh, bom skušala sprejeti, kar se da veliko govornikov, začela bo gospa Petir. Mika iste izdavačke kuće za koje... Hvala lepa. Um, prišlo je do uh, zaskrbljujočega izginotja petih knjigarnerjev. Ti so prodajali eh, knjige, ki so bile kritične do vlade v Pekingu. Eh, te založnike zaposluje mm, neka založniška hiša, ki ni naklonjena vladi v Pekingu. Zlasti nas skrbi primer eh, državljana, ki je izginil na svojem domu. Trije zaposleni so izginili na južni Kitajski in ta praksa eh, ugrabitev ni spremljiva. Treba je zagotoviti odprt prostor za raznolika mnenja. Kitajska sedaj eh, ne upošteva načela dve dva sistema, ena država in to ni spremljivo. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prejšnji mesec je v Hongkongu izginilo pet uh, poznanih knjigarnerjev. Znani so bili predvsem po svoji kritiki kitajske vlade. V zvezi s tem, uh, torej o tem so poročali Eh, poročali so tudi o številnih škandalih. Številni menijo, da so za izginotje petih založnikov krive pekinške oblasti. Eh, zato so protestniki odšli na ulice in se tam zauzeli za svobodo izražanja in za zaščito založnikov obsoditi je treba te kršitve človekovih pravic in eh, pozivati, pozvati k um, varovanju svobode izražanja za založnike. Prav tako moramo izvedeti, kje se ti založniki nahajajo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim podpreti resolucijo, ki so jo predložili avtori. Mislim, da gre tukaj za dvoje. V prvi vrsti gre za usodo petih založnikov, petih knjigarnarjev, ki so skrivnostno izginili. Kitajska bi morala pojasniti, ali je odgovorna za ta izginotja. To je ena stvar. Obstaja pa tukaj še nek drug vidik, ki je prav tako pomemben. In sicer gre za komunikacijo med celinsko Kitajsko in Hongkongom in gre za spoštovanje načela ena država, dva sistema. Primer teh petih knjigarnerjev kaže na to, da skuša Kitajska vedno bolj kratiti pravice Hongkonga do svobode izražanja. In Hongkongu je treba pomagati. Hvala lepa. Gospod Kastaldo je naslednji gospa predsedujoča in sama sem bila tam nedavno in tam so bili ljudje zelo zadovoljni. tukaj ne gre samo za teh pet eh, knjigarnarjev ki so izginili. izginilo je tudi načelo ena država dva sistema. to preprosto več ne obstaja. kitajski režim cenzurira vsakega, ki izraži kakršnokoli kritiko kitajskih oblasti. Mislim, da bi morali zahtevati, da se spoštuje načelo ena država, dva sistema. Geopolitična teža Kitajske ne more narekovati našega obnašanja do te države. Treba je zahtevati nemudno izpustitev teh založnikov. Eh, prav tako poznamo vedno več primerov prisilnih eh, priznanj, eh, nezakonitih pridržanj. Evropska unija mora biti tudi konsistentna pri človekovih pravicah, za katere se zauzema. Hvala lepa, gospod Polčak. Hvala lepa osebno mislim, da gre v primeru teh uh, knjigarnarjev za zgolj še enega um, več v dolgi vrsti kršitev človekovih pravic. Spomnimo se, kaj je Kitajska obljubila, ko je od Britancev prevzela Hongkong. Uh, V Hongkongu so bili navajeni spoštovanja človekovih pravic, sedaj pa bi se naj pod pritiskom Kitajske to spremenilo. Kitajska spodkopava človekove pravice in to vedno znova. Pozvati moramo Kitajsko naj eh, spoštuje svoje obljube, ki jih je dala ob eh, prevzemu Hongkonga. Gospod Svoboda, hvala lepa. Danes smo priča kršitvam eh, ustave, gre za ugrabitev, eh, za izginotje knjigarnerjev, ki objavljajo eh, publikacije, ki so kritične do kitajske vlade. Ehm, te, nek založnik je bil aretiran domnevno zaradi vožnje pod vplivom eh, alkohola, ampak dejansko gre tukaj za prakso zatiranja človekovih pravic. No, tudi v evropskih državah smo lahko pred nedavnim eh, opazovali podobne kršitve človekovih pravic. Eh, zato Močno podpiram deveto točko resolucije, kjer je zapisano, da mora odnos med EU in Kitajsko temeljiti na odprtem in iskrenem dialogu o človekovih pravicah. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek KHDI. Eh, Besedo dobi komisarka Kretu. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Skrbi nas, da nimamo informacij o počutju petih hongkonških eh, knjigarnarjev povezanih z založniško hišo Mighty Current. Eh, dva izmed njiju sta evropska državljana. Eh, Mina je švedski državljan in Lipo britanski državljan. Hongkonške oblasti so povedale, da gre za kršitev človekovih pravic če, eh, oziroma ustavnih pravic, če so obveščevalne službe delovale v Hongkongu. Eh, to bi bilo v neskladju z eh, načelom ena država, dva sistema. Pristojne oblasti v Kongu in pa na Kitajskem bi morale pojasniti okoliščine izginutja, izginutja teh knjigarnerjev v skladu z mednarodnim pravom. Um, visoka predstavnica uh, Mogherini je podala izjavo v zvezi z uh, izginotjem založnikov, založniške hiše Mighty Current. Prav tako smo v stiku z uh, um, pristojnimi organi v Hongkongu, v Velike Britaniji in pa na Švedskem. Zahtevali smo tudi dodatna pojasnila strani kitajskih oblasti v Pekingu. Trenutno nimamo zanesljivih odgovorov strani kitajskih oblasti. Prav tako se niso odzvale eh, na zahteve po dodatnih informacijah strani Švedske, Britanije in pa Hongkonga. Od kitajskih oblasti bomo še naprej zahtevali naj eh, pojasnijo, kaj se je zgodilo s temi petimi založniki in eh, zahtevali bomo naj, om, naj omogočijo konzularni dostop evropskim državljanom, ki so povezani s to zadevo. Hvala.